Gospod predsednik. Seja, ki je bila prekinjena 3. aprila, se ponovno začenja. Dame in gospodje, z veliko zaskrbljenostjo mislim, da vsi spremljamo vsako uro bolj zaostrene razmere v Ukrajini, kar je vsekakor zelo zaskrbljujoče. Rad bi izpostavil, da Evropski parlament z veliko eh, večino zagovarja ozemljsko celovitost in suverenost Ukrajine. V več resolucijah smo izpostavili, da je, in to bo nedobno tudi predmet razprave danes, da ne priznavamo nezakonite